gospe in gospodje, je bila ta razprava zelo zanimiva in koristna in sem za njo zelo hvaležna. Hvala lepa, gospa Ešten. S tem je današnja seja zaključena, jutri bomo glasovali o tej resoluciji. Vsem pa želim še prijeten večer. Ah.